Deur, president. Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Nadaljujemo z zasedanjem. Zapisnik včerajšnjega zasedanja je razdeljen. Ima kdo kakšen ogovor? Ne. Potem je zapisnik sprejet. Naslednja točka na dnevnem redu je vprašanje za ustni odgovor za razpravo.